Zapisali v zapisnik, 14-dnevni eh, rok za obravnavo v parlamentu začne teči jutri, 17. decembra. In eh, tudi zapisnik tega zasedanja bo predložen parlamentu ob začetku naslednjega zasedanja.